te razprave in glasovali bomo jutri. E, naslednja točka dnevnega reda je ustno vprašanje e, in sicer glede odnosov med EU in Mongolijo. Sprva dajem vprašanju avtorju tega vprašanja, gospodu Bartolociju, za pet minut. Cijen komisarjo, onoreve kolege. E, gospa komisarka, kolegice in kolegi, Gospod, eh, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar, eh, odnos z um, Mongolijo. Sam sem predsednik eh, delegacije, eh, ki jo je obiskala pred eh, tremi tedni pri interparlamentarnem srečanju med Evropsko unijo in Mongolijo. To je bila zanimiva izkušnja. Mongolija je država, ki jo ne poznamo ravno dobro in le redko v tem parlamentu ji lahko posvetimo toliko pozornosti, kot si jo zasluži. Gre za um, več eh, strankarsko um, demokracijo. Um, gre za republiko, ki je razmeroma svoboda. Je, svobodna in imajo zelo visoko spoštovanje človekovih pravic v primerjavi z eh, drugimi državami v tej regiji. Istočasno pa se nahaja Mongolija v težkem okoljski situaciji eh, in prizadenevajo jo eh, ekstremni klimatski dogodki. E, eh, imajo pa tudi e, zelo veliko e, mineralnih resursov, e, surovin, e, redkih rudnin in zemlin. Zaradi tega je da, pomembno dati signal e, podpore Mongoliji v tem pomembnem trenutku njenega razvoja. Podpreti je treba demokracijo in e, zagotoviti e, parlamentarni nadzor nad nad eh, finančnimi prihodki, tako da se bodo uporabljali eh, v dobrobit prebivalstva. Eh, z Mogolijo moramo stkati tesnejše odnose ter jo spodbujati, da sprejme naše standarde in naše industrijska pravila, ter se bolj razvijajo naši gospodarski in trgovinski odnosi. To pa bo možno, če bomo dovolj spodbujali razvoj pravne države. V tem kontekstu sporazum o partnerstvu in sodelovanju, eh, ki eh, je v fazi sklenitve med Evropsko unijo in Mongolijo, igra še posebno vlogo. Ehm, zaradi tega smo tudi z uh, drugimi kolegi zastavili to ustno vprašanje. Od komisije pričakujemo, da bodo zagotovila dodatne. Um, informacije o značilnosti sporazuma in o predvideni časovnici za eh, njegovo ratifikacijo in začetek veljavnosti. Vendar trenutno je eh, blokiran podpis, eh, kot kaže, zaradi tega, ker eh, ena od držav članic eh, se sklicuje na nespoštovanje določenih pravil. Ravno tako komisijo sprašujemo, kakšne so možnosti, da bi v Ulambatorju v bližnji prihodnosti odprli urad delegacije Evropske unije. Taka pobuda bi lahko bistveno eh, poboljšala eh, nadaljne poglabljanje političnega in gospodarskega sodelovanja za to državo. Najlepša hvala. Uh, Hvala lepa. In sedaj v imenu komisije dajem besedo komisarju Füleju. Uh, uh, Hvala, gospa predsedujoča. Um, Predsednik medparlamentarne eh, dologa, delegacije, gospod Partoloci, eh, spoštovane poslanke in poslanci, vesel sem, da vam lahko poročamo o odnosih med Evropsko unijo in Mongolijo. In ta razprava prihaja ravno o pravem času. Eh, to je 19. največja država na svetu in je na eh, strateškem eh, položaju med eh, hitro rastočimi gospodarstvi Rusije in Kitajske. To je mlada država z dolgo tradicijo in zgodovino. Mongolija dobro napreduje na začrtani poti k demokraciji in rad bi čestitev zaradi mirnih volitev in uh, svobodnih medijev ter živahni civilni družbi. To je prav gotovo temelj za politični pluralizem. Evropska unija še posebej pozdravlja uh, eh, moratori za smrtno kazen. Um, nekateri v državi so temu sicer nasprotovali. Kot je Mongolija zahtevala, je Evropska unija pripravljena deliti svoje izkušnje še posebej na eh, področju um, eh, za vzemanja in izvajanja evropskih načel, standardov in norm. Eh, Mongolija je neke vrste pilotna država, ko gre za podporo Evropske unije demokracije. To pomeni tudi več finančne in tehnične pomoči. Ob tej priložnosti bi rad čestitev Mongoliji ob njenjem um, stoletnici um, demokratičnega gibanja. In naj se sedaj ozrem na uh, možen gospodarski razvoj Mongolije. Mongolija je na gospodarskem razkrižju. Uh, spreminja se iz nomadske uh, družbe. Uh, um, pastirjev na, v družbo, ki bo temeljila na rodninah. In te so pravzaprav zlata priložnost za Mongolijo, eh, ki lahko prinese več napredka. Eh, te eh, te rodninski veri upamo, da bodo predvsem blagoslov in ne kletov, kot je se to zgodilo v nekaterih drugih državah. V eh, mednarodnih odnosih spoštujemo eh, sodelovanje mongolskih vojaških sil v misijah Združenih narodov za ohranjanje miru po celem svetu v Sierra Leone, v Demokratični republiki Kongo, v Sudanu, v Zahodni Sahari in v Čadu. Rad bi izpostavil, da so um, mongolski vojaki pomagali tudi pri stabilizaciji Afganistana, to še posebej celimo. Kar pa se tiče odnosa in njihovih upravljanja z Evropsko unijo sem še posebej eh, vesel sklenitve eh, sporazuma o partnerstvu, ki nadomešča dvostranski sporazum o trgovini in sodelovanju iz leta 1993. O, ta, um, Eh, sporazum o partnerstvu in sodelovanju je bil sklenjen 20. decembra 2010 in tudi um, parafiran. To odpira novo poglavje v strat naših strateških odnosih. Uh, visoka predstavnica in uh, podpredsednica komisije gospa Aštenova je pozdravila ta sporazum o partnerstvu in sodelovanju kot, če citiram, uh, še en temeljni kamen, k, uh, ki bo temeljil. Um, več, kot osnova za eh, večje sodelovanje Evropske unije in Mongolije. Za sporazumom o partnerstvu in sodelovanju bomo sodelovali kot eh, enakovredni partnerji na različnih področjih, od eh, političnega, ki vključuje boj proti terorizmu in boj za človekove pravice, pa do trgovine in investicij na ključnih področjih, kot so predvsem surovine ko eh, bodo besedilo eh, sprejele države članice, pričakujemo premija Mongolije eh, v Bruslu, da podpiše sporazum o partnerstvu in sodelovanju z gospod Eštanovo. To bo seveda pomagalo poglobiti naše gospodarsko sodelovanje in odprtje eh, urada delegacije Evropske unije v Lambatoru obstaja kot možnost. Um, to je seveda povezano z um, um, drugimi eh, mrežo zastopniških uradov Evropske unije po celem uh, svetu. Upam, da bomo uspeli odpreti. Um, pravi urad v Ulambatorju. Eh, hvala eh, za to vprašanje in veselim se vaših nadaljnih prispevkov. Hvala. Sedaj pa v imenu političnih eh, skupin sprva gospod Miholašek v imenu ljudske stranke za dve minuti. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča, komisar File, kolegice in kolegi. Odnosi med EU z Mongolijo v zadnjih dveh eh, desetletjih so se razvijali v pozitivno smer, preveč zaradi, predvsem zaradi modernizacije in postopne demokratizacije Mongolije. Poglobljeno sodelovanje z eh, Evropsko unijo pa prav gotovo, ker je podkrepljeno z stabilnostjo Mongolije mongolskega političnega režima, njegovega spoštovanja človekovih pravic in uh, seveda um, delovanja pravne države, kar se navezuje na um, izkoriščanje, izkoreninjenje korupcije. To morajo spremljati seveda tudi um, spremembe v investicijski zakonodaji in zaščita konkurence, katere cilj je eh, zmanjševati. Eh, Um, kartelne dogovore na račun drugih podjetij in potrošnikov. Upam, da bodo te reforme uh, privabile tuje investitorje in uh, izboljšale življenje uh, prebivalstva, ki zlasti v, na podeželju je zelo odvisno od kmetijstva. Naj zaključim, kolegice in kolegi, podpiramo in mislim, da tudi komisar je tako nakazal uh, sklenitev uh, eh, sporozuma o partnerstvu in sodelovanju in odprtje stalnega urada delegacije Evropske unije v Mongoliji. To bo prineslo dodaten potencial za razvoj gospodarskih in ekonomskih ne, in uh, političnih odnosov. Uh, seveda so. Uh, rudninski viri bistveni in eh, država ima strateški položaj med Kitajsko in Rusijo in gospodarski odnosi med EU eh, e in Mongolijo se morajo poglobiti. V imenu eh, skupine ALDE, gospa Ojland, dve minuti. Hvala lepa. Uh, Mongolija ima ogromno um, rudnin, kot so uh, bakar, um, kositar in zlato in zaradi tega je izredno zanimiva gospodarska partnerica. Pri teh gospodarskih interesih pa ne smemo uh, pozabiti na pogojevanje za to, da spodbudimo Mongolijo, da začne z zelo potrebnimi reformami. Obstajajo resni uh, problemi v Mongoliji zaradi ogromne korupcije pomankanja dobrega upravljanja in neustreznega mednarodnega sodelovanja. Razen tega obstaja tudi nekaj odprtih vprašanj eh, glede vodenja eh, naravnih verov. Trenutno eh, rudninske rezerve Mongolije iz izkoriščajo mnoge tuje eh, države, ki pri čemer jim pomaga mongolska vlada. Eh, situacija eh, je posledično taka, da prebivalstvo Mongolije nima koristi od teh virov, delajo v zelo slabih pogojih, na primer eh, pri eh, pridobivanju sveta z živim, eh, zlata z živim srebrom. Pri tem se zaradi tega mnogo že otrok rodi z deformiranih in z neozdravljivimi bolezni. Mogolsko gospodarstvo je polno izzivov, imajo veliko izvoznih dajatov in uvoznih prepovedi, napovedi, ki jih usiljujeta Rusija in Kitajska. Um, Gojenje živine je e, tisto, ki predela 80 odstotkov prihodkov v kmetijstvu, pri tem pa ni ustreznega nadzora, nadzora nad kakovostjo. E, če naj bi dejansko izvedli sporazum o partnerstvu in sodelovanju, potem moramo pomagati Mongoliji, da premaga svoje ovire eh, ter z njo vzpostavimo socialno, ekonomsko in ekološko trajnostne odnose. Najlepše hvala, gospod, eh, gospod Kovač, eno minuto. Najlepša hvala. Tudi sam sem sodeloval v misiji, ki je bila v Ulan Batorju pred tremi tedni. Šlo je za osmi sestanek medparlamentarne delegacije. Ko sem obiskal Mongolijo, sem imel tudi priložnost eh, preučiti politično strukturo države. Videl sem, da je demokratična eh, družba vse bolj pomembna v tej državi. O tem sem se prepričal na lastne oči. Napredovali so na področju človekovih eh, pravic. Kar nekaj sestankov smo imeli s predstavniki civilne družbe in nevladnega sektorja. Ti so nam rekli, da je vlada Mongolije sprejela nekaj ukrepov, da je zagotovila medijske svoboščine, kar so te organizacije podprle. Če ne bi podpisali sporazum, bo to pozitivno vplivalo na uvedbo evropskih standardov v Mongoliji. Ne na zadnje, če bi imeli delegacijo, bi imeli tudi tehnični urad, ki bi lahko v prihodnosti postala tudi evropska delegacija. Zato je nujno sprejeti takšne ukrepe, če ne bi izboljšali sodelovanje med obema partnerkama. Hvala. Govorniki v svojem imenu, najprej gospod Zelar za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Hvaležen sem gospodu Bartolociju, ki je prevzel pobudo in pripravil to ustno vprašanje, tako da se danes lahko pogovarjamo o Mongoliji v Evropskem parlamentu. Ko smo imeli centralno Azijo, tudi ko smo obljubnavali različne delegacije v Evropskem parlamentu, takrat nismo videli tudi ustrezno zastopanost Mongolije. In neupravičeno, takrat je bila Mongolija država eh, nekdanja država tega bloka, ampak se je demokratizirala in že od leta 92 eh, so mongolci tisti, ki imajo demokratično ustavo. Kar nekaj volitev so že organizirali, opozovalci eh, so rekli, da so bile te volitve demokratične in da so sledile ustreznih postopkom, kar ni nekaj samo po sebi umevnega v tej regiji. Več let se trudijo, da bi se borili proti korupciji. Leta 2010 eh, so sprejeli moratori na smrtno kazen in številne demokratične države eh, tega to še niso storile. Tri eh, milijone eh, ljudi imajo, imajo ekstremne podnebne pogoje, zato prebivalstvo trpi. Ravno zato se država demokratično preoblikuje, kar pomeni, da se pravzaprav mora transformirati tudi eh, ta družba in eh, nomadi ter pastirji na to še niso pripravljeni, kar pomeni, da bodo imeli velike težave, energetske težave in tu so pravzaprav velike eh, težave tudi zaradi križišča med Rusijo in Kitajsko, ki ne nazadnje posegajo v demokratičnost in neodvisnost te države. Zato mislim, da je tukaj pravzaprav kar uspešna zgodba, da je kozarec na pol poln in nikakor ne na poln prazen. To je vzorna zgodba, kljub težki zgodovini, to je zgodba o uspehu. Še naprej moramo nuditi eh, pomoč eh, mongolcem, ne samo v okviru eh, naših programov, ampak tudi, da imamo evropsko delegacijo, ki tudi kaže, da je usoda mongolcev nekaj, kar nam je pri srcu, da nas to zanima da ne bomo, še, če mi dovolite, še en stavek. Konferenca predsednikov pa ni dovolila, da bi pravzaprav Evropski parlament sprejel rezolucijo in posredoval še bolj jasno sporočilo. Gospod Rinaldi, za eno minuto. Torej, ne glede na odprtje urada delegacije v Mongoliji v Ulambatorju, kar bi bilo seveda tudi simboličnega, eh, simboličnih razlogov zelo pomembno, pa se zavedamo eh, torej bogatstva rodnin, po drugi strani pa seveda vidimo tudi določeno revščino v tej državi. Ampak eh, predvsem prosim komisijo, da eh, vidi Mongolijo tudi kot. Eh, iz geostrateškega položaja. Torej nekateri ukrepi iz te strategije bi lahko vključevali tudi Mongolijo, torej ko gre za strategije, ki jih razvijamo s državami v sosedstvu. To je država, ki je opazovalka v Obseju in razen tega eh, bi morali pomagati Mongoliji, da bi postala eh, polnopravna članica OECD-ja, kajti Eh, mislim, da imamo tudi dolge zgodovinske vezi s to državo. Hvala. Catch the eye, pritegnite pozornost. Ta predsedujoča, gospod Basesko, je prvi. Oziroma, gospa Basesko, se opravičujem. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Portalociju, ki je prevzel to pobudo. Odnosi med Evropsko unijo in Mongolijo se morajo spremeniti. Upoštevati moramo tudi eh, sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ker se bodo tako naši odnosi izboljšali. Spodbudili bomo gospodarske reforme. Mongolija ima pomemben energetski potencial in tudi potencial za trgovanje. Dosedanje odnosi med obima partnerkama pa so zgolj sledili trgovinskemu sporozumu, ki smo ga sprejeli leta 1993. Ravno zato trgovinski tokovi niso bili dovolj obsežni. Kar pa zadeva druge kulturne politike, da nimamo. Težko je organizirati študentske izmenjave, zato moramo tudi o Mongoliji dati možnost, da postane del našega programa Erasmus. Tudi tako bomo spodbudili sodelovanje. Nujno je, da odpremo evropsko delegacijo v Uran Batorju in tako povečamo prepoznavnost Evropske unije. Neposredno se moramo povezati z oblastmi in tako se bodo naši odnosi izboljšali in sporazum ustrezno izvajo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 kitajsko zakonodajo in tudi uporabo do pravice zemljišča. Realnost je drugačna kot zakonodaja. Kitajska podjetja pravzaprav intenzivno izkoriščajo tudi podtalnico, kar pomeni, da se tako stepa izsuši. Potem kritični smo tudi zaradi pašnikov, zaradi ostalih možnosti prevoza. Tudi protesti mongolov, tudi potem V letu 2008 tudi muslimanski ujguri so se leta 2009 oglasili, kar pomeni, da je vse več medentičnih konfliktov, ki so tako izbruhnili. Uh, pomankanje vodnih virov na kitajskem, vse, mač, vse premalo surovin imajo in eh, te razmere se bodo veliko bolj zaostrile. Na zadnje, Evropska unija tukaj potrebuje ustrezan pristop. Tukaj moramo opozoriti tudi Kitajsko na no, to, da krši človekove pravice in kulturne pravice tudi v Mongoliji. Hvala, gospod komisar. Najlepša hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da se zahvalim cenjenim poslancem, ker so zelo pomembno prispevali k tej razpravi o Mongoliji. Mongolija je doživela zelo kratko razpravo, ampak bila je zelo pomembna. Tudi zaradi tega, ker je Mongolija vse bolj pomembna partnerka za Evropsko unijo. Naj se odzovem na eno ali dve konkretni vprašanji, ki so se danes eh, pojavila v razpravi. Naj omenim, eh, da sporazum o partnerstvu in sodelovanju vključuje sodelovanje na štirih poglavitnih področjih. To so načela, standardi, potem trajnostni razvoj, tudi okoljski in socialni razvoj, potem trgovina, naložbe, predvsem so tukaj v spredju surovine in zadnje področje. Območje svobode, varnosti in pravice, tudi vprašanje priseljevanja je omenjeno. Kar pa zadeva časovni okvir, države članice so dobile sporazum v roke. Spodnji dom britanskega parlamenta je vložil pridržek, kar pomeni, da sedaj preučujejo, ali bodo tukaj prisotni na področju pravosodnega sodelovanja. To je klauzula, ki je v veliki večini sporozumov o partnerstvu in sodelovanju. Ne želim sedaj govoriti v imenu spodnjega doma britanskega parlamenta, ampak eh, pričakujemo, da bodo potrebovali šest ali osem tednov, da bodo sprejeli dokončno odločitev. Kar pomeni, da bi lahko dokončno podpisali eh, ta sporazum septembra, drugo leto, ko bomo zasedali v okviru skupnega odbora Evropska unija Mongolija. Predstojoča, čeprav so razdalje velike, to so razdalje, ki nas ločijo, tudi različnim političnim sistemom smo bili eh, priča, ampak Evropska unija in Mongolija sta zavezani strpnosti, enakosti in pravičnosti. Sporozum o partnerstvu in sodelovanju bo začel delovati in tako bomo imeli Mongolijo kot tako imenovano eh, tretjo sosedo. To ne bo eh, samo mrtva črka na papirju, temu bodo sledila tudi dejanja. Pa še dva argumenta bi rad posredoval, ampak eh, naj komentiram še eno vprašanje, ki sem ga pozabil omeniti, o vse, OECD. Poseben sestanek bo potekal jutri na Dunaju, in sicer v okviru posebnega sveta OSEA. Ministr za zunanje zadeve in trgovine Mongolije bo takrat naslovil ta forum. Prejel sem osnutek izjave. Kaj lahko povem danes? Vsekakor bomo pozdravili namero Mongolije, da se poveže, da sodeluje z OSEM sicer pa bomo morali počakati na dodatne pripombe do jutri. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, spoštovanje obveznosti in to želim poudariti še enkrat. Spoštovanje obveznosti je tisto, ki bo Mongoliji na nek način dalo pomemben potencial za sodelovanje v tej regiji in ona je lahko pomembna partnerica. Najlepša hvala, gospod komisar, s tem smo izčrpali to razpravo. Politična skupina EKR nam je pripravila seznam imenovanj v odbore. To bomo priložili v zapisnik. Če nihče ne bo nasprotoval eh, temu seznamu, bomo šteli, eh, da so ta imenovanja začela veljati. 9. junija ob 9. uri zjutraj.